spodbujanjem prostega gibanja s ponostavitvijo spremanja nekaterih javnih listin. Gospod Delvo je poročevalka. Štiri minute je beseda vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. 14 milijonov evropskih državljanov živi v državi članici, ki ni država njihovega porekla. Če se želijo poročiti, če želijo priglasiti rojstvo otroka, če želijo preveriti oziroma dokazati, da, nimajo, eh, da niso v sodnem registru, v kazenskem registru, jih čaka težko delo. Ni dovolj, da eh, zagotovijo uradni dokumenti svoje države porekla, ampak morajo ta dokument eh, tudi potrditi oziroma overiti, eh, potrditi z žigom, ki ga imenujemo apostil in včasih so potrebne tudi overjene kopije. Pa vendarle je prosto gibanje ena od temeljnih svoboščin evropskih državljanov. Eh, če želimo bolj konkretno olajšati, eh, da bi bolj konkretno olajšali delo ljudem, ki so mobilni, je bil sprejet štokholmski program. V akcijskem načrtu je bil predviden tudi eh, postopek za odpravo apostila in danes smo skoraj že prišli do tega pravila o poenostavitvi kroženja javnih listin predstavljajo majhen korak, s katerim bomo olajšali eh, postopke in s katerimi odpravljamo apostil za dokumente, ki jih pokriva ta uredba. Gre za dokumente o bivanju, o državljanstvu, o rojstvu, o poroki, o volilnih pravicah in o izpiskih izkazanskih evidenc. Večjezični obrazci eh, bodo olajšali prevajanje in bodo omogočili državljanom, da tudi prihranijo pri eh, overjenih prevodih. Besedilo predvideva tudi uporabo eh, platforme, ki omogoča neposredno izmenjavo informacij med posameznimi pristojnimi organi. Tako, če nek upravni organ ima dvome o pristnosti določenega dokumenta, lahko neposredno stopi v stik s pristojnim organom in preveri, ali je dokument pristen. Ko bo ta platforma začela delovati, bo to nedvomno bistveno eh, olajšalo tudi zaznavanje goljufi. V dveh letih in pol naj bi ta dokument stopil v veljavo. Ta čas je dolg, ampak vendarle je potreben za to, da bomo vzpostavili ustrezen sistem in obvestili državljane. Eh, no, eh, kot parlament smo eh, zelo pritiskali na parlament in komisijo, da je potrebno državljane ustrezno obvestiti o tej novi zakonodaji obveščeni morajo biti o odpravi apostila in tudi o obstoju poenostavljenih standardnih obrazcev, ki pravzaprav ne terjajo prevajanja. E, stroški teh e, obrazcev so seveda tudi bistveno nižji od stroška prevodov. Sama sem zelo ustrajala pri revizijski klauzuli in eh, tu je potrebno upoštevati ne samo izvajanje te zakonodaje, ampak tudi preučiti možnost odprave opustila pri drugih dokumentih. Eh, parlament eh, Kljub temu, da je potrdil ta predlog, ni povsem zadovoljen. Želeli smo namreč v področju uporabe vključiti več Eh, različnih listin vezanih na podjetja, pa tudi naprimer eh, diplome, potrdila o izobrazbi in tudi potrdila o invalidnosti. Žal ti naši upi niso bili izpolnjeni in vse to smo morali žrtvovati za revizijsko klauzulo, ampak vendarle upam, da bo parlament pozorno spremljal izvajanje te uredbe. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Drvo. Pozdravljam pa komisarko Jurovo, ki je v naši sredini. Beseda je vaša, izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci in poslanke, svoboda gibanja eh, milijonom ljudi v Evropski uniji nudi neslutene možnosti Eh, izmenjave na čezmejni ravni med osebami in eh, podjetji cvetijo. 14 milijonov eh, državljanov, kot je navedla gospa Delvo, živi v državi članici, ki ni njihova država porekla. 13 odstotkov vseh zakonskih zvez v Evropski uniji je mednarodnih in 50 odstotkov MSP-jev je vključenih v čezmejno poslovanje. Sama pričakujem, da bodo te številke v prihodnje še rasle. Ta predlog bo torej bistveno olajšal življenje številnim državljanom in podjetjem, saj bomo s tem odpravili nepotrebne in drage upravne postopke. Po treh letih intenzivnih eh, pogajanj bo eh, z jutrišnjim glasovanjem Evropska unija naredila še en pomemben eh, korak. Eh, Ta se sicer verjetno ne bo znašel na prvih straneh časopisov, ampak vendarle bo marsikdo zauzdihnil od olajšanja, ko bo ta uredba stopila v veljavo. Ko se ljudje danes preselijo v drugo članico Evropske unije in želijo registrirati rojstvo, se poročiti ali prositi za do, dovoljenje za prebivanje, Eh, organi od njih zahtevajo overjene kopije, overjene eh, prevode in postopke, kot je naprimer apostil. To terja veliko časa in denarja, hkrati pa je to posem nepotrebno. In zdaj smo s tem zaključili eh, vsaj v številnih situacijah in za številne dokumente. Na podlagi vzajemnega zaupanja uh, Ta uredba odpravlja potrebo po legalizaciji javnih listin za postilom in poenostavlja obveznosti glede overjenih kopij in prevodov. Poleg tega uvaja tudi standardne večjezične obrazce, ki olajšajo prevajanje, hkrati pa bo to okrepilo tudi boj proti potvorjenim dokumentom ter omogočilo tesnejše sodelovanje med državami članicami. Parlament Eh, že od samega začetka zelo podpira to uredbo in eh, želela bi eh, se zahvaliti gospodu Rabkaju, ki je zagotovil veliko večino v prejšnjem mandatu. Hvala pa tudi gospe Delvu in poročevalcem v Senci, ki so zelo spretno izpogajali končni kompromis s svetom. To delo ni bilo enostavno, ampak kompromis, ki ga imamo, je uravnotežen. Uh, Uredba pokriva različna področja, ki so neposredno relevantna za večino državljanov, zlasti, ko gre za matične zadeve. Vsi bi si sicer želeli širšega področja uporabe za to uredbo, eh, želeli bi si, da bi bili pokriti tudi eh, drugi primeri, druga področja, tako za državljane kot za podjetja. A po zaslugi odločnosti parlamenta je predvidena tudi zgodnja revizija same uredbe, kar bo omogočilo komisiji, da razmislijo o tem, ali bi lahko področje uporabe vključila druga področja, kot je naprimer izobraževanje, invalidnost ter pravni status in eh, zastopanje podjetij. Parlament je tudi zagotovil, da pristojbine, ki jih lahko države članice zaračunajo državljanom za večjezične obrazce, bodo razumne in da bodo države članice obvestile državljane o pravicah, ki izhajajo iz te uredbe, tako na spletnih straneh kot v individualnih stikih. Hvala. Hvala lepa, komisarka Jurova. Besedo bodo sedaj dobili predstavniki političnih skupin. Najprej skupina ELS, gospod Radev, za dve minuti. Bogodre, gospodin predsedatelj. Najlepša hvala, predsedujoči. Gospa komisarka, gospe in gospodje. Zahvaljujem se poročevalki gospe Delvo za pripravo poročila. Po zaslugi njenih prizadevanj v teh eh, dolgih in težavnih pogajanjih smo zdaj prišli do kompromisnega besedila. Lahko vam zagotovim, da države članice niso bile pripravljene popuščati in zato je pravzaprav današnje besedilo velik uspeh za Evropski parlament, pa tudi za evropske državljane. E, Zdaj bomo dejansko lahko olajšali prosto kruženje ljudi in uporabo javnih listin. Ta predlog se nanaša na odpravo administrativnih formalnosti, kot je naprimer uporaba apostila. To je relevantno v zvezi z raznimi javnimi listinami, kot so naprimer izpisi iz kazenske evidence ter eh, številni matični dokumenti. Po drugi strani pa bodo upravni organi v državah članicah lahko preverjali pristnost eh, dokumentov. To bo zmanjšalo tveganje za goljofije. Večjezični standardni obrazci bodo olajšali življenje evropskim državljanom. To jim bo omogočilo, da bodo prihranili pri precej časa in naslednjič, ko bomo obravnavali to uredbo, bi bilo potrebno razširiti področje uporabe in vključiti dodatne dokumente, naprimer dokumente eh, v zvezi s podjetji, eh, različne diplome, potrdila o izobraževanju, zlasti visokem izobraževanju in tako dalje. Obžalujem, da države članice niso bile pripravljene sprejeti našega stališča in zato ti dokumenti niso del področja uporabe. Za zaključek naj povem, da sem prepričan, da bi države članice morale izkazati več zaupanja eh, v nas, ko bomo naslednjič govorili o tem. S tem lahko bi vključili več, držav, več dokumentov v področju uporabe in olajšali življenje državljanom. Hvala lepa, gospa Geringer Dodenberg, v imenu skupine SD. Najlepša hvala, predsedujoča. Eh, Predvsej milijonov evropskih državljanov študira ali živi izven svojih domačih držav, eh, izkoriščajo svojo pravico do prostega gibanja, vendar pa je potrebno vsako leto potrditi na tisoče dokumentov, zato da bodo ti sprejeti v drugih državah. V tem kontekstu je zelo eh, pomembno, da poenostavimo postopke in formalnosti za državljane, ki se odselijo v tujino. Uvedba večjezičnih standardnih obrazcev in eh, poenostavitev postopkov v zvezi z dokumenti o prebivališču, o iz, eh, v zvezi z izpisi iz kazenske evidence. To bo eh, zelo eh, konkretno olajšalo življenje državljanov, ki se ocelijo v drugo državo. Po, veseli me, da uredba vključuje tudi revizijsko klauzulo kar bo omogočilo, da bomo morda v prihodnje lahko razširili področje uporabe, kajte šolske diplome Eh, in dokumenti vezani na podjetja doslej niso bili eh, del področja uporabe. Ta nova uredba bo olajšala prosto gibanje državljanom, eh, ki bodo nedvomno hvaležni za olajšane postopke pri uporabi dokumentov. Hvala. Okay. Hvala lepa za skupino EKR, gospod Džambaski, minuto in pol. Uvaženi gospodin predsedateljstvoš, uvažajmo gospodžu komisar, uvaženi kolegi. Bih... Najlepša hvala. Kolegi in kolegice, tudi sam se pridružujem čestitkam kolegici Delvo za zelo zahtevna in občutljiva pogajanja med političnimi skupinami. Vse čestitke si zasluži, da je dosegla tako dober rezultat pri tem zelo pomemben dosjeju. Ne gre samo za odpravo formalnosti v zvezi z nekaterimi javnimi listinami, zlasti listinami v zvezi s prebivališčem, državljanstvom, eh, kazenskimi evidencami. Hkrati pa eh, je pomembna tudi odprava birokratskih težav v številnih primerjih, eh, ki so povsem nepotrebne. Odprava postila je dobra novica. Eh, s tem bo izdajanje dokumentov poenostavljeno. Močno pa podpiram tudi uvedbo standardnih evropskih večjezičnih obrazcev, s katerimi ne bo več potrebe po apostilu, zmanjšali se bodo upravni stroški in precej eh, lažje bo delo evropskih državljanov, ki uživajo eh, prosto gibanje po Evropi in ki potrebujejo javne listine za vsakodnevne dejavnosti. Eh, poenostavitve bodo uh, pomembne tako za uporabo kot za izdajo teh dokumentov. Še enkrat čestitke pročevalki za učinkovitost v pogajanjih. Hvala. Hvala lepa, gospa Hautala, za skupino zelenih minut in pol. Najlepša hvala, predsedajoči. Tudi sama se zahvaljujem gospe Delvo za zelo pomembno delo, ki ga zdaj zaključuje vzajemno sprejemanje javnih listin med državami članicami eh, res zelo konkretno eh, prispeva k eh, lažjemu gibanju oseb. Res pa je, da zaenkrat ta pravila veljajo samo za omejen nabor dokumentov. Komisija upam, da bo čim bolje izkoristila klauzulo o pregledu, ki je vključena v uredbo, kajti zelo pomembno bi bilo, da bi v področju uporabe bili vključeni bila vključena tudi potrdila o invalidnosti, kajti vsi evropski državljani morajo imeti pravico do izkoriščanja eh, svobode gibanja. To vključuje seveda tudi tiste, ki so v drugačnem položaju. Eh, Na finskem bo jutri stopila v veljavo konvencija o pravicah invalidov in eh, dobro bi bilo, če bi Evropska unija poskrbila, da bodo da bo tudi njena zakonodaja skladna s to konvencijo. E, poleg tega pa je tu še ena pomembna kategorija dokumentov, ki bi jo bilo potrebno vključiti e, v e, področje uporabe, torej dokumenti o invalidnosti. Good afternoon, everybody. Gospa James je v DD. Najlepša hvala. Namen te zakonodaje je spodbuditi prosto gibanje državljanov s poenostavitvijo nekaterih javnih dokumentov v Evropski uniji. Danes torej dajemo darilo tistim, ki nas ogrožajo, eh, kajti tisti, eh, oni bodo imeli največ koristi od tega predloga, ki bo še bolj spodkopal nacionalno varnost in ustvaril dodatne pritiske na naše varnostne vire. Eh, dokumenti, ki jih harmoniziramo s tem predlogom, so ravno tisti, ki bi morali biti najbolj različni in ki bi morali veljati za eh, ovire. To bi vsekakor morali ostati v rokah nacionalnih vlad, kajti eh, z uporabo teh listin bi lahko dejansko se borili proti tistim, ki želijo izkoristiti enotna pravila za vse. Eh, vemo, koliko je potvorenih evropskih eh, potnih listov, koliko je ukradenih identifikacijskih dokumentov. Zakaj bi torej še olajšali delo tistim, ki nas pravzaprav ogrožajo? Sama res ne razumem tega predloga. Eh, prihaja v napačnem trenutku, ne zasleduje pravega cilja, koristi pa ljudem, ki nas dejansko želijo ogroziti. Tako da predlagam, da ta dokument vrnete na polico, če ga že ne morete vreči stran in e, nehajte obdarovati ljudi, ki nam želijo slabo. Torej, napačen predlog v napačnem trenutku na napačnem kraju. Za skupino ENF, minuta in pol, gospa Butone. Modrih kartonov pri mnenju političnih skupin ne vem. Trenutno se izražajo mnenja političnih skupin, kasneje, ko bodo mnenja izražali posamezniki, bom dopustil modra, modre kartone. Hvala, gospod predsedujoči, kolegi in kolegice. Eh, ne najdem prave dodane vrednosti tega besedila in eh, vsebine. Eh, ter številnih pravil na tem področju. Ne vidim tudi, k čemu služijo večjezični obrazci, ki veljajo za glavni dosežek tega dokumenta in ki nima sami po sebi nobene pravne veljave. Eh, svet je bistveno omejil želje parlamenta, ki je zato posegal po klauzuli o pregledu, ki uh, si ob, in si na, na ta račun obeta pri, ob, poenostavitve v prihodnje. No, uh, če bi se želeli bojiti proti goljufijam, bi lahko našli eh, boljša uh, orodja. Dan za dnem ugotavljamo, da je Schengen vedno bolj nevaren, vedno bolj neodgovoren. Evropa, ki se sooča z migracijskimi pritiski, še enkrat eh, kaže s tem neustreznim predlogom, eh, da se ni pripravljena soočiti s to situacijo. Hvala. No, s tem smo zaključili s predstavniki političnih skupin, kar pomeni, da lahko zastavljate vprašanje tudi v okviru modrega kartona po eno vprašanje na posameznika. Sedaj pa gospod Cvjevka za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Komisarka, gospe in gospodje, na srečo obstajajo skupine kot so EFDD in ENF v Evropskem parlamentu. Te skupine skrbijo za evropsko identiteto, za zapiranje Evrope, za varnost v gospodinstvih zahvaljujoč njim nikogar ne bomo spustili v Evropsko unijo, kar pomeni, da bomo kot Evropa zaprti, za kar smo vam hvaležni. Mi pa vemo, da evropski državljani pričakujejo nekaj povsem drugega. Evropski državljani so povsem zadovoljni zaradi tega, ker sta se svet in parlament končno dogovorila o tem, da sprejmeta nekaj, s čimer bosta poenostavila vsakodnevno življenje na milijon državljanov, ki se. Uh, gibljajo po Evropski uniji. In tu ne govorimo o migrantih, temveč o evropskih državljanih, tako da prosim, enkrat že priznajte to. Ta uredba zagotovo ima področje uporabe, ki ni v celoti zadovoljivo. Področje uporabe bi moralo biti širše, vendar z nečem moramo začeti. Državljani bodo hvaležni za vsak korak, ki ga bomo storili na poti poenostavljanja njihovega vsakodnevnega življenja, da jim ne bo treba prevajati dokumentov, da jim dokumentov ne bo treba večkratno overiti in tako naprej. In tako dalje, da jim ne bo treba pridobivati razno raznih podpisov, žigov in ostalih zadev. Ta prvi korak nam bo omogočil, da še dodatno poenostavimo življenje v prihodnosti, vendar morajo države članice koristno porabiti čas, ki ga imamo na voljo. Pripravljeni moramo biti na to, da bomo državljanom resnično poenostavili življenje. Gospod Koferati, minuta in pol. Hvala lepa, predsedujoči. Gospa komisarka, kolegica Delvo je skupaj s sodelavci, poročevalci v senci opravila odlično delo. Uredba predstavlja korak naprej, res je sicer, da je to skromen korak, vendar je to korak v pravo smer. Evropska unija je bolj povezana tudi zaradi prostega pretoka. Brez prostega gibanja Evropska unija ne bi imela vseh teh možnosti, ki jih še ima. Zato je resnično pomembno, da zadeve poenostavimo, da posameznim državljanom omogočimo, da se prosto gibljajo po Evropski uniji, ne da bi pri tem naleteli na raznorazne ovire. Mislim pa, da bi morali vsake toliko spomniti na par stvari, tudi sami ste to omenili. Pomembno je, da države članice bolje obveščal državljane o tem instrumentu. Najslabše je, če sprememo nek dober instrument, potem pa ga ne znamo dobro predstaviti, kajti s tem potem instrument izgublja vrednost. Priznati moramo, da je izjemno pomembno, da se ta uredba čim hitreje sprejme in začne tudi izvajati. Naslednja pomembna zadeva, to je omenil tudi kolega Cvjevka med drugim, se veže na dodatne elemente, ki bi jih morali vključiti v to uredbo gre za informacije, ki se danes ne omenjajo, so pa zelo pomembne, zato ker se nanašajo na državljanstvo in tako naprej. Gre za zadeve, ki so pomembne tudi z vidika podjetij, naprimer priznavanje diplom, priznavanje usposabljanj tovrstnih dokumentov. In upam, da bo ta uredba to tudi vključila. Hvala lepa, gospod Škripek, za minuto. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sam sem vesel, kadarkoli zmanjšamo pravno breme za državljane, ampak ideološke spremembe in nove opredelitve se sprejemajo v tem domnevno praktičnem predlogu. Ta uredba se nanaša na dokumente, ki v prvi vrsti zadevajo družino in zakonski stan. Državljane seveda skrbi, da ne bomo za voljo poenostavitve nalagali dodatnih obveznosti ali zakonodajo. Naprimer, Starševstvo. Opredelitev starševstva naj bi bila vezana na očeta in mater. Potem rojstni listi otrok. Mislim, da bi morali omeniti, da je omemba očetovega in materinega imena v rojstnem listu ključnega pomena. To so sveta načela. Oče in mati skupaj z otrokom tvorita družino. To je veliko bolj pomembno, da uveljavimo kot kaj drugega. Edino naravno je, da družino sestavljajo oče, mati in otrok, kajti to nam je od Boga dano. Hvala. Hvala lepa, kolega Mah, za minuto in pol. Kolegove, komis... Hvala lepa, gospe in gospodje, gospa komisarka Jurova. V normalnih okoliščinah v parlamentu pri drugi obravnavi ne želimo osnutka predloga uredbe. Mi naj bi o tem razpravljali in to potrdili zgolj, če ne bo kdo uložil predloga proti temu. Običajno sam to storim, tokrat tega ne bom storil. Naj pojasnim, zakaj. Svojim voljivcem sem obljubil, da bom glasoval proti vsem predlogom, ki bi kakorkoli omejevali svobodo državljanov. Ampak takšnih omejitev svobode državljanov v tem predlogu ne najdem, zato se mi zdi ta predlog koristen. Naj pojasnim, zakaj ta predlog prinaša določene koristi poenotil bo različne obrazce, naprimer rojstni list, potem potrdilo o zakonskem stanu in druge podobne dokumente, ki se redno uporabljajo. Teh dokumentov sedaj ne bo več nujno prevajati niti overjati. Države članice bodo sedaj avtomatično sprejele to vrstne listine, kar pomeni, da bomo tudi poenostavili samo branje to vrstnih listin. Vseeno pa bi morali razmišljati tudi o splošnem namenu, ki ga želi doseči Evropska unija. Zdi se mi, da gre tu za dober primer medvladnega sodelovanja. To je namreč nekaj, kar lahko države storijo same in ne potrebujemo omešavanja Evropske unije. Bedo kolegice Staras Feragut ne vidim v dvorani, tako da prehajamo na naslednjo govornico. Gospa Kaufmann za minuto. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zakon, o katerem bomo jutri glasovali, zadeva veliko državljanov. Ljudje, ljudi, ki ne živijo v domovini, ampak v drugi eh, evropski državi študirajo ali delajo. Gre za korak v pravo smer za vse tiste, ki izkoriščajo svojo pravico do prostega gibanja. Kaj ti prej ali slej vsakdo potrebuje rojstni list, eh, poročni list ali eh, kopijo vozniškega dovoljenja, pa naj gre tu za sklenitev zakonske zveze ali potegovanje za službo. Če bodo ti eh, dokumenti poznani, eh, eh, priznani po vsej Evropski uniji, bomo s tem prihranili veliko časa in denarja. Čas je, da opustimo stare, zahtevne in drage postopke in zato je opustitev opustila odličen korak. Skrajšali se bodo tudi čakalni časi na uradih, zato podpiram vse kolege in kolegice, ki eh, izpostavljajo, da bi pravzaprav želeli iti še dlje. Uh, Ne samo fizične osebe, tudi podjetja naj bi eh, računala na poenostavljene postopke, kar je prvotno predlagala tudi komisija. Seznam dokumentov, ki eh, je vključen v uredbo, bi morali razširiti in eh, pri tem stavimo na klauzulo o pregledu, kajti tam bomo imeli možnost uveljaviti izboljšave. Ta korak je dober, ampak tu je šele prvi korak v pravo smer proti uh, eh, vse evropski obravnavi javnih listin. Eh, sama bom skupaj s kolegi še naprej dela nad tem. Hvala. Hvala lepa, gospod Tomašič, za minuto. Izvolite. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Prost pretok ljudi je ena od temeljnih svoboščin Evropske unije. Če želimo, da bi državljani lahko celoti uveljavljali to pravico, moramo odpraviti čim večje število upravnih ovir, ki otežujejo bivanje in delo v drugih državah članicah. Sicer se ne strinjam z mnenjem komisije, ki pravi, da bomo s mobilnostjo odpravili problem brezposelnosti, kajti zdi se mi, da bi nekatere države s tem obsodili na dolgotrajno propadanje. Prav tako menim, da bi morali poenostaviti življenje vsem tistim, ki želijo svoje življenje živeti v drugi državi. Zelo pomembno je, da pomagamo državljanom pri sprejemanju takšnih pomembnih osebnih odločitev. V največji možni meri bi morali uporabiti sistem e-uprave, delati bi morali na učinkoviti izmenjavi podatkov med državami članicami. Samo po sebi bo to poenostavilo te postopke in državljanom tudi omogočilo, da v celoti lahko uživajo svobodno gibanje. Hvala. Hvala lepa. Nekdo bi vam rad zastavil vprašanje v okviru modrega kartona. Gospa Tomašič. Kolegica Kima, tako da izvolite. Kolega, sem da kort. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Draga kolegica, strinjam se, da je spodbujanje prostega gibanja s tem, da poenostavimo določene javne listine, eden izmed načinov, kako lahko dejansko poenostavimo tudi potovanja za evropske državljane. Ampak se vam ne zdi, da dokler imamo pet držav članic, ki niso članice šengenskega območja, državljani še vedno naletijo na težave pri prostem pretoku? Gospa Tomašič, odgovor. Hvala lepa. Hvala lepa za to vprašanje. Ja, saj zato sem rekla, da bi morali odpraviti upravne ovire in težave, ravno z namenom, da bi čim bolj pomagali tistim državljanom, ki želijo zapustiti svojo državo. Mislim pa, da bi morali pomagati tudi tistim državljanom, ki želijo ostati v svojih državah. Daj manj kakšen razlog za to, da tam ostanejo. Hvala. Podini. Komodini Kakija, izvolite za minuto in poje beseda vaša. Super. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Sodobna uprava poenostavlja dostop do storitev, odpravlja upravne formalnosti, ki so pravzaprav precej zastarele. V mislih imam predvsem digitalni enotni trg. Ampak kot kaže, se svet ne zaveda dovolj dobro, da se v vsakodnevnem življenju veliko uporabljajo tudi spletne storitve, da živimo vendarle v digitalnem obdobju. Zato se sprašujem, zakaj ta uredba velja zgolj za potrdila, ki se nanašajo na zasebno življenje in stan državljanov. Zakaj ta uredba ne zajema tudi diplom in drugih potrdil o izobraževanju ter usposabljanju? ta uredba opredeljuje postopke za priznavanje osebnih dokumentov, vendar bi morali imeti na voljo tudi ustrezne postopke za priznavanje diplom in drugih izobraževalnih potrdil. Stališče, ki ga je sprejel svet, nikakor ne zmanjšuje upravne obremenitve za podjetja v tem trenutku Evropska unija ustraja na tem, da boste rast in naložbe privedle nove delovna mesta. Ampak kako nameravate spodbuditi podjetja, da bodo delovala čezmejno? Namreč nekoliko ste protislovni. Mislim, da bi morali odpraviti vse nepotrebne upravne ovire, ki otežujejo delo podjetjem poenostavitev nikakor ne pomeni varnosti pri javnih listinah. Digitalni instrumenti so tisti, ki nam pomagajo pri doseganju večje varnosti in učinkovitosti. Hvala lepa, gospa Regner, za minuto in pol. Ja. Najlepša hvala, predsedojoči, gospa komisarka. Ali veste, kako zapleteno je, če nek avstrijski državljan, no, lahko bi govorila tudi o komorkoli iz katerekoli države, Eh, če želi preživeti svojo starost v Španiji, eh, kako težko je zagotoviti, da bo lahko prijemal svojo pokojnino. Potrebno je eh, pretrditi potrdilo o življenju, torej dokazati mora, da je še živ in to potrdilo je potrebno prevesti in overiti. To stane veliko denarja, terja veliko časa in s tem želimo v Evropi zaključiti kaj ti s tem bo tudi vsakodnevno življenje Evropi postalo bolj enostavno. In sem sodijo tudi poenostavljene javne listine v Evropski uniji. Tako daleč še nismo. Eh, sedanji predlog je nekoliko eh, bolj skromen, kot bi si morda želeli oziroma kot smo prvotno želeli doseči. Pa vendar ne gre za pomemben korak. S tem poročilom državljani in državljanke. Um, bodo čutili konkretne koristi, končno ne bodo več potrebovali apostil za e, svoje dokumente, ko gre za rojstne liste ali druga potrdila. Veliko mladih se odloča tudi za študij v tujini in ena od naših prednostnih nalog je, da jim ta korak olajšamo. To bi nedvomno dosegli z samodejnim priznavanjem spričeval tega nam doslej ni uspelo, ampak izkoristiti moramo ta elan, ki ga imamo. Zdaj je zaključen prvi korak in še naprej moramo na ta način prispevati k integraciji Evrope. Hvala lepa, Evelin, gospod Svoboda, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospa komisarka, dragi kolegice in kolegi. Naj se najprej zahvalim Madi Delvo, naši poročevalki, iz odbora Juri. Hvala lepa njej in tudi vsem ostalim, ki so sodelovali pri tem poročilu. Hvala lepa za vsa prizadevanja. Kompromis kaže na to, da imamo na voljo kar nekaj možnosti, ki jih lahko izkoristimo na tem področju. Strinjam se, da je verodostojnost javnih listin ključnega pomena, če želimo, da družba in tudi pravosodni sistem dobro delujejo. Zato moramo skrbno pretehtati vsak korak, ki bi šel v smeri spreminjanja pravil. Zdi se mi pa tudi, da državljani pričakujajo več od Evropske unije, več kot zgolj to počasno in postopno poenotenje standardov, zlasti na tem področju. Tako da obžalujem, da države članice niso bile bolj pripravljene na to, da se stori še dodatni korak naprej, da bi šli tako daleč, kot je prvotno predlagala komisija. Upam, da bomo postopoma ne le omejili razno razne zaplete, temveč da bomo dejansko oblikovali skupno območje. Edino s to vrstimi ukrepi bi lahko konkretno vplivali na vsakodnevno življenje državljanov, delovanje podjetij, s tem bi jih tudi lažje prepričali v smiselnost Evropske unije. Hvala lepa, gospod Čaki, za minuto in pol. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Več kot deset milijonov evropskih državljanov izkorišča priložnosti, ki jih ponuja prosto gibanje. Ko nekdo biva v drugi državi, se sooči z upravnim, izobraževalnim, davčnim sistemom, sistemom socialne varnosti, ki je za to osebo precejšnja neznanka, kar pomeni, da se taka oseba sooča s precejšnjimi upravnimi ovirami. Če bi poenostavili postopke, bi bilo to dobro. Konkretna uredba se nanaša predvsem na spodbujanje prostega gibanja s poenostavitvijo sprejemanja javnih listin. Na stotine tisoče javnih listin se vsako leto overi. Zato se mi zdi, da je pomembno v kontekstu te uredbe tudi to, da povečamo medsebojno zaupanje med državami. S tem bomo namreč veliko privrčevali tako pri stroških, kot tudi pri samem času. Najbolj pomembno pri tej uredbi pa je, da uvaja poenoten večjezični obrazec. Zelo vesel sem, da smo to vključili v besedilo, namreč za vse tiste skupnosti, ki so tako ali drugače povezane z drugo državo, je to zelo pomembno, še posebej za tiste skupnosti, ki si delijo skupni jezik. Sam lahko, naprimer, kot mačar uložim dokument tudi na slovaškem, ne da bi bilo treba za to kaj dodatno plačati. Hvala lepa, gospod Buda, za minuto in pol. Da, <clears throat> mutuje, domnule predsednik, domna komisar, domnilor kolegi. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana gospa komisarka, dragi kolegi, prvo kot prvo želim tudi eh, vsem čestitati poročevalki in vsem poročevalcem vsejci za to poročilo. Evropska unija je unija, ki temeli na prostem. Uh, Um, pretoku oseb, blaga in kapitala in danes imamo prost pretok oseb v Evropski uniji, kar je spremljivo, uh, tudi če niso vse države članice članice šengenskega območja, ampak nažalost imamo kar nekaj administrativnih ovir. Zlasti, ker zadeva sprejemanje um, javnih listin v drugih državah članicah in to neposredno vpliva na pravico državljanov do prostega gibanja, tako da je treba uh, identificirati tiste praktične inštrumente, na podlagi katerih bo življenje državljanov, ko potujejo v druge države članice, bolj preprosto. Ta, enotn, ta slogan enotni v raznolikosti se mora odražati tudi v administraciji konec koncev in poenostavitev tega postopka mislim, da um, odgovarja na želje naših državljanov in to je tudi poseben potreben korak za nadaljno integracijo Evropske unije. Tu moramo biti kar se da gradualni v tem pristopu. Začeti moramo z oskim naborom dokumentov, listinja o osebnem stanju, kasneje pa moramo poskušati razširiti to področje dejavnosti. Ampak um, moramo biti tudi pazljivi. Ne smemo pač slepo po uh, poti poenostavitve, ampak zagotoviti, da bodo pravne rešite tudi pravne, pravno gledano vodotasne. Menim, da so to dobre rešitve. Hvala. Najlepša hvala. Zdaj smo v postopku. Pritegnite prizornost. Imamo kar nekaj besed, eh, kar nekaj imen. Eh, gospa Klaudija Taprdel. Ste v numer tot maj mare, da Evropen, kar lukraze, študijaze, sa lukujeske na alte state. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kar nekaj državljanov živi ali študira v drugih državah članicah, ki niso njihove države članice izvora. In ta predlog je za njih izjemno pomemben, tako za državljane, kot tudi za dobro delovanje notranjega trga, um, naprimer za turiste in za delavce, ki morajo pokazati, da so plačali davke ali pa za študente, ki te dokumente potrebujejo um, v poslovanje za univerzo. Birokracija je vedno bila overan za prosto gibanje oseb, zato je ta predlog komisije potreben, ampak ne zadosten korak. Zato smo poskušali s predlogi sprememb, ki jih je predlagal parlament, uh, razširiti nabor dokumentov, ki bi jih pokrili s, te, s to zakonodajo. Prav tako smo želeli določene uh, pristojnosti strani državljanov prenesti na pristojne organe. Dr, državljani, uh, njihovo, življenje državljanov bo na ta način poenostavljeno in ti postopki bodo tudi cenejši. Pozdravljamo to inicijativo, menimo, da bomo na ta način okrepili zaupanje med državami članicami in, evropski, in med evropskimi državljani, ki se vedno bolj gibljajo. Hvala lepa, gospod Marija, za minuto. Hvala, gospod prizadevajoči. Tule smo pred oksimoranom, pred to države članice ukinjajo Schengen, spod, mi poskušamo spodbujati gibanje državljanov s tem predlogom. Ja, seveda je pomembno poenostaviti življenje državljanov, ampak to, tega ne bomo povsem dosegli s tem, da bomo odpravili apostilo. To bo pomagalo državljanom, ko pa iščejo išče, naprimer eh, delo v tujini, ampak eh, nabor dokumentov moramo razširiti in vključiti tudi dokumente glede invalidnosti. To, da se bomo znabili apostilje, je izjemno pomembno, zlasti eh, glede na to, koliko mladih iz Južne Evrope potuje v Severno Evropo. Veliko, veliko znanstvenikov tudi. Priča smo pravemu begu možganov, ki ga je treba končati, tako da ne bi smeli samo olajšati um, tega, ampak tudi ukrepiti regijo. Hvala lepa. Hejs. Gospod Hejs gospod predsedujoči ta predlog je dober za državljane in dober za notranji trg. Smiselno je, da imamo standardizirane obrazce, ki so več jezikov različni, tako da lahko uporabljamo različne standardizirane obrazce, ki so večjezični. Pozdravljam torej to uredbo, to je praktičen primer tega, kako lahko Evropska uh, unija deluje bolje za navadne državljane. Kot so povedali, stane je to prva faza, uh, pač pokrili smo um, potrdila o rojstvu in o poroki in mislim, da bi morali v naslednjem koraku biti še bolj drzni, zlasti, kar zadeva mlade, naprimer, pokriti bi morali tudi tradične diplome. Od 6 do 8 odstotkov državljanov Evropske unije potuje in dela v drugih državah članicah in naša obveznost je, da zagotovimo, da bo njihov prihod v druge države kar se da gladek za irce, ki potujejo po Evropski uniji, um, je to lahko izjemno težavno, saj morajo imeti ogromno različnih dokumentov. To, da imamo zdaj standardizirane dokumente v večjezični obliki, je smiselno. Sem pa tudi mnenja, da moramo biti ambiciozni, drzni tudi v prihodnosti in to je po mojem mnenju samo prvi korak in ne zadnji. Hvala. Hvala lepa, gospod Jakovčič. E Hvala lepa predsedujoči in čestitke k dobri izgovorjavi mojega prijimka, ki je predvsej kompleksen za izgovoriti. No, tudi za vas italijane je izgovorjava tega prijimka predvsej zapletena. Evropska unija je oblikovala kar nekaj svoboščin. Prost pretok oseb je zagotovo ena od najbolj pomembnih svoboščin, kar jih imamo, zato pozdravljam vsa prizadevanja komisije v smeri standardizacije ključnih javnih listin državljanov. Digitalizacija sistema je seveda ključnega pomena. Tudi na Hrvaškem smo se tega lotili in mislim, da bi morala biti digitalizacija tista, v kateri bi morali stremeti. Mi kot sistem in kot državljani bi morali imeti na voljo vse javne listine posameznikov, morali bi zagotoviti v pogled v te dokumente. Začnimo torej s temi dokumenti, ki so ključnega pomena, vendar se ne zaostavimo tu, storimo korak naprej, zajemimo tudi druge dokumente, ki so vezani naprimer na izobraževanje, na status zaposlenosti in tako naprej. Vse tisto, kar bo pomagalo državljano. Tako da komisija čestitam, vendar sedaj ni čas, da se zastavimo, temveč da gremo naprej. Hvala. Hvala lepa, gospod Sinadino, za minuto. Hvala, gospod predsedujoči. Dejstvo, da ne podrobujemo več apostile in pa postopka legalizacije, pomeni, da bo birokracije manj, kar bo lajšalo življenje državljanov. Eh, javno listine lahko pridobijo državljani hitreje, prav tako pa jih lahko hitreje zdaj overijo oziroma preverijo njihovo veljavnost. Obstajajo različni načini, kako iskati rešitve glede teh težav. Tudi v tehnologiji in države članice morajo izboljšati življenja njihovih državljanov, tudi tako, da zagotovijo, da državljanom bo treba ne vem kako ogromno časa in eh, denarja namenjati tem postopkom. Ampak področje uporabe te uredbe je preveč omejeno. Razširiti bi morali to tudi na druge dokumente, ampak to ne bi smelo iti na račun varnosti dokumentov. In še zadnji, gospod Negresko. Trebuje se faciliteze libera cirkulacija četrtesenilor, jer un pas important este... Hvala. Ta dokument bo gotovo omogočil boljši pretok in pa boljše gibanje državljanov Evropske unije, saj smo na ta način odpravili obvezno za pridobitve opustile za zelo pomembne dokumente, naprimer državljanstvo, izpisek eh, iz eh, kazanske evidence in tako naprej. Pomemben pa je tudi ta dodatek eh, standardnih večjezičnih obrazcev. Ne razumem pa, zakaj nismo vključili diplom in pa različnih poklicnih potrdil, in potrdil glede invalidnosti in drugih eh, certifikatov kot da študenti in uh, invalidne osebe nimajo pravice do prostega gibanja. Tudi ne vem, zakaj potrebujemo toliko časa, da začnemo izvajati ta zakonodajni akt. Zakaj potrebujemo tri leta, da začnemo uporabljati ta informacijski program, ki je potreben za preverjanje teh, doko teh dokumentov. Sam živim v tujini že kar nekaj let in sem se moral soočiti s temi težavami. V imenu 4 milijonov Romunov, ki živijo v drugih državah članicah, bi se želel zahvaliti poročevalki za ta dokument želimo pa, da bi se področje uporabe še razširilo. Hvala lepa, sedaj pa bomo slišali še nekaj odgovorov. Najprej gospa Jurova, potem poročevalka. Yes, much, ne, ja, najlepša hvala, gospod predsedujoči, dame in gospodje. Ta kompromis, ki ste ga dosegli s svetom, bo pomenil konkretne prednosti za naše državljane. Ne bodo več izgubljali časa in denarja za to, da bi dobili žik na, svojo, na svoj dokument v svoji državi članici na pristojnem organu, predn lahko z njim potujejo v drugo državo članico in ga predložijo pristojnim organu. To je po mojem mnenju pač prvi korak na zelo dolgi poti. Kot eh, so povedali nekateri govorci, je treba postoriti še kar nekaj. Ta tek na dolge proge se je začel z sprejetjem štokholmskega programa že pred kar nekaj leti in v tem dokumentu je bilo predvideno, da je treba zajeziti birokracijo in zmanjšati upravno breme za državljane, ki želijo živeti v drugih državah članicah ali pa samo potovati, pač ki želijo koristiti pravico do prostega gibanja v Evropski uniji. torej tudi sama razumem, da je to samo prvi korak in eh, postopek pregleda bomo uporabili za to, da v ta dosje uložimo še kar nekaj dela, kar nekaj eh, poslancev je prosilo, da vključimo dokumente glede izobra, izobraževanja, naprimer glede invalidnosti, pa tudi podjetja. Se želimo tudi za podjetnike poskrbeti, da bodo lahko koristili pravico do gibanjem. Veliko moramo torej še storiti in veselim se bodočega sodelovanja z vami. Najlepša hvala za izraženo podporo. Grazie. Hvala lepa, gospa komisarka. Sedaj pa besedo dobi še poročevalka gospod Delvoj. Izvolite. Euh, ja, prvo kot prvo se želim zahvaliti vsem poročevalcem v senci za podporo in za pomoč. Gospodu Rabkoju pa bi se želela opravičiti, saj nismo uspeli rešiti njegovega poročila, ki je poželo veliko podporo v prvem branju. Tri komentarje bi želela podati. Ta uredba je skromen, a konkreten korak za to, da poenostavimo življenja evropskih državljanov. Upamo, da bodo naslednji koraki sledili hitro. Kot drugo, ta platforma IMI vzpostavlja pravzaprav neke vrste mrežo med pristojnimi organi v državah članicah in omogoča neposredno izmenjavo podatkov med pristojnimi organi. In v nasprotju s tem, kar je bilo ravno kar rečeno tule, je to odličen način za boj proti goljufijam. To je veliko bolj učinkovit način, kot pa žig, naprimer. Pri žigih namreč pogosto ne moremo preveriti avtentičnosti. In kot tretje, prepričana sem, da je ta uredba velik korak naprej, če bomo z njo vzpostavili več zaupanja med državami članicami. In to zaupanje bomo potrebovali, če želimo vzpostaviti evropski prostor pravice, in če želimo eh, spodbujati mobilnost evropskih državljanov. In ena zadnje, bi želela spostaviti še to, gospa komisarka, da še nismo izgubili upanja na tem, da bomo v kratkem dobili na mizo tudi predlog, ki bo omogočil ne samo sprejemanje javnih listin, ampak tudi priznavanje teh eh, listin v drugih državah članicah. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Hvala lepa v Medi. Čestitke za vso delo, ki si ga upravila. Na dnevnem redu nas čaka še eno poročilo kolegice Delvoj, sicer gre za prenos pristojnosti.